Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Lepo prosim, da se posedete, gospe in gospodje, ponovno otvarjam zasedanje, ki je bilo pre prekinjeno 12. februarja. Zapisnik in sprejeta besedila zasedanja 12. februarja so na voljo. Ima kdo kak ugovor?